tih držav, kar zadeva tehnološko odvisnost. Sodelovanje v, na tem področju, torej zmanjšanja tehnološke odvisnosti, predstavlja eno od najpomembnejših lastnosti Evropskega obramnega sklada. Obramba bo zagotovo eden od gradnikov našega sodelovanja v prihodnosti. Še vedno govorimo tudi o tehnološkem obramnem sodelovanju. Pozdravljamo dogovor dosežen v trialogih in veselimo se pozitivnega glasovanja, rezultata glasovanja jutri. Še enkrat hvala vsem sodelujočim poročevalcu in tudi gospodu Buzeku kot predsedujočemu odboru ITRE. Menim, da je rezultat zadovoljujoč. Hvala lepa. Hvala, komisarka Benkovska. Zdaj pa ponovno poročevalec, gospod Krasnodebski. E, hvala lepa. Gospa predsedujoča, hvala za te zelo zanimive prispevke. Razprava je pokazala, da se v političnih skupinah ne strinjamo vedno tudi znotraj samih političnih skupin, to velja naprimer za zelene in za SND. Torej, stališča so različna, tudi razlike so med državami, ki so očitne tudi iz držav, kjer dolgo ni bilo nekih invazij ali nekega podrejanja. Mm, so mnenja drugačna. Potem pa imamo tudi naprimer, mnenja baltskih držav ali srednje in vzhodne Evrope, ki se še vedno čutijo ogrožene, ki pravijo, da če ne moremo braniti svoje svobode, potem smo ogroženi. Zahvalil bi se avstrijskemu in romunskemu predsedstvu, predvsem ste zelo trdno, so zelo trdno delali in tudi zelo strokovno nastopili pri pogajanjih in vsem, ki ste izrazili zaskrbljeno zaradi odnosov do NATO, lahko rečem, da iz naše regije smo za ta sklad, vemo pa to, kaj ste vi povedali, namreč, da je NATO garant naše varnosti in tu se ne bo nič spremenilo želimo, da tudi druge države, kot je naprimer Francija, tukaj prispevajo k uh, varstvu zahod, uh, vzhodne meje v NATO. Torej, potem smo slišali vprašanje, kakšna naj bi bila korist za Polsko. Mislim, da bi lahko s tem posodobili našo obrambno industrijo, če bomo sodelovali z vodilnimi podjetji na tem področju v Evropi. Tudi na področju raziskav in razvoja bomo to storili in temu je, upam, namenjen ta sklad, da bomo res izkoristili potencial celotne Evrope, ne samo neke regije. Zato prosim, da glasujete o tem besedilu, kot smo ga izpogajali. Zato prosim, zavrnite vse predloge sprememb, ki bodo podani na. Proti, 31, torej proti vsem, ki bodo podani v, um, med plenarnim zasedanjem, drugače bo vse skupaj brezpredmetno. To vas res prosim v interesu tistih, ki nam je tema pomembna, kajti to je priložnost za industrijo in za celotno Evropsko unijo in tudi za krepitev NATO. In za naše obramne zmogljivosti, ki so tako zelo pomembne, da bomo lahko naš, branili naš življenjski stil in našo civilizacijo. Hvala poročevalcu, s tem smo zaključili z razpravo na to temo. Glasovali bomo jutri. Gremo naprej na dnevnem redu. Naslednja je skupna razprava o kritih obveznicah. Bernd Luke je pripravil dve poročili. Izpostavljena se iz naslova naložb v krite obveznice in krite obveznice in njihov javni nadzor. Najprej dajem besedo gospodu Lukeju. Štiri minute. frau präsidentin! Äh, Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, kolegice in kolegi, za vsak kapitalski trg je pomembno, da ima varne vrednostne papirje. Žal vemo, da so varni vrednostni papirji redki. Vemo, da listninjenje ne zagotavlja dovolj varnosti. Najkasneje od finančne krize se tega zaveda vsak. Vemo, da državne obveznice niso dovolj varne celo državne obveznice evroobmočja niso dovolj varne, kot se je vsak od nas zavedal najkasneje v kriz, med krizo evra in državnih eh, dolžav. Vemo pa, da imamo obveznico, ki je varna, ki je um, in to že več kot 250 let. In ta ni utrpel bankrota, torej zastavnica in hipotekarna obveznica. To je dokument, kot ga potrebujemo in zato je presenetljivo, da so te vrste vrednostnih papirjev, torej krite obveznice, dejansko nerazvite. Le malo držav imamo, ki imajo ta instrument in ki ga zelo uspešno razvijajo in uporabljajo že nekaj desetletij, nekaj celo stoletij. Druge države Evropske unije pa nimajo veliko izkušenj in niso niti razvile zakonodaje na področju kritih obveznic. In to bomo sedaj rešili s tem, da bomo pripravili direktivo in uredbo in to tudi sprejeli v našem parlamentu. Predvsem direktivo želim tukaj pohvaliti, kajti to je tudi smernica za trge, ki se razvijajo v Evropski uniji in ki vidijo v kritih obveznicah zelo pomemben instrument financiranja in bodo to lahko tudi ustvarili. In oni bodo lahko te smernice uporabili za to, da bodo lahko v svojo zakonodajo prenesli to, kar se je druge že uveljavilo, kar je najboljša praksa na področju kritih obveznic. Zelo smo se trudili pri tej zakonodaji, da smo uveljavili te najboljše prakse. S tem, ko smo izčrpno govorili o kakovosti zavarovalnih predmetov in mislim, da smo prišli do dobrega rezultata. Direktivo o kritih obveznicah smo oblikovali tako, da imamo dve različni, dva različna razreda kritih obveznic. Na eni strani se pravi uveljavljeno krito obveznico, kot je opredeljena um, tudi uh, v drugih direktivah in to je tudi nekaj, kar, eh, v kar ljudi zaupajo. Potem pa imamo še nov tržni segment za inovacije in za rast. To, kar naj raste in kar naj zagotavlja nove možnosti um, financiranja in le te lahko preizkusi in jih raziskuje in pripelje do tržne eh, zrelosti. Hkrati pa to velja tudi za zavarovalne predmete. Torej, to so dobri pogoji za to, da se bodo krite obveznice uveljavile v Evropski uniji in da bomo lahko sprejemali tudi krite obveznice, ki prihajajo izven, eh, od zune, torej izven Evropske unije. Zaupanje investitorjev bomo lahko pridobili s tem, ko bomo standarde um, določili visoko, upam pa, da bomo lahko pridobili tudi izdajatelje. Vsaj takrat, ko bo uh, komisija sprejela odločitev o ekvivalentnosti, tako da bomo lahko trg odprli, ne pa zaprli napram tistim, ki so zainteresirani za koriščenje tega instrumenta. Mislim, da smo napravili velik korek, korak v pravo smer. Veselim se razprave s kolegi, upam, da bo soglasje jutri široko in upam, da bo um, tudi ta instrument v kapitalski uniji široko sprejet. Hvala. Ja, Hvala lepa. Zdaj pa komisija, komisarka Bjankovska. Krite obveznice so stabilen vir financiranja. Pomagale so v času krize, ko so se ostale možnosti izčrpale. Predlog komisije želi še nadalje razviti ta trg z visokimi standardi in dobro prakso. To je ključni gradnik kapitalske tržne unije. To naj bi podpiralo dajanje in odobravanje kreditov posameznikom in sicer zato potrebujemo dobre trge. To bo spodbudilo izdajanje kritih obveznic tudi na trgih, kjer je to manj razvito. Banke bodo na ta način lažje dostopale do drugih sredstev in to bo lažje financiralo tudi gospodinstva. Prihranki bodo približno 1,5 milijarde na leto. Nova pravila tudi ponovno določajo bonitetna pravila, kar bo pripomoglo k večji finančni stabilnosti. Novi okvir temelji na dveh stebrih najprej na direktivi, ki zagotavlja skupno opredelitev kritih obveznic in ugotavlja, katera so visoko kakovostna sredstva, ki lahko služijo za zavarovanje kritih obveznic. Določena so tudi pravila, ki urejajo uporabo oznak kritih obveznic. In tudi preferencialno obravnavo določenih obveznic, ki jih kupijo banke. Izjava komisije je naslednja. Lahko spremeni razmerje za likvidnostno zavarovanje oziroma kritje. Na ta način bi preprečili prekrivanje z likvidnostnim blažilnikom za kritno premoženje in likvidnostnim blažilnikom za količnik. Zahvaljujem se parlamentu za uspešen zaključek dela pri tem poročilu in tudi vsem poročevalcem v senci. Večinoma so se ohranili cilji, ki jih je želela doseči komisija, zahvaljujoč pogajalski ekipi parlamenta in tudi zaradi dobrega sodelovanja sveta. Zdaj bi morali delovati hitro, zato da bi zagotovili, da ta pomemben vir financiranja zdaj lahko uporabljamo v vseh državah članicah in na ta način spodbujamo rasti in delovna mesta. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospodu Rosatiju za, v imenu ELS. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Danes gre za dva zakonodajna akta, ki predstavljata zakonodajni okvir za krite obveznice. V polski terminologiji lahko tukaj govorimo tudi o zastavnih listih ali zastavnih pismih bank. No, kakorkoli, veseli me, da smo v pogajanjih z svetom dosegli dober kompromis. Z, di, v direktivi smo uh, našli enotno predelitev za krite obveznice, potem je bilo rejeno tudi, katera sredstva se lahko uporabijo za zavarovanje in hkrati pa imamo dve kategoriji uh, evropske kreditne obveznice, ki ustrezajo direktivi, potem imamo pa še um, premium kategorijo, ki je. Uh, Poleg tega ta uh, Eh, direktiva omogoča državam članicam, da same um, ustvarijo združene strukture kritnih obveznic. Eh, uspeli smo doseči kompromis 8 odstotkov eh, omejitve pri zavarovanju pri tretjem kakovostnem segmentu in s tem, torej pri, stopni, pri tretji stopni kreditne kakovosti. Um, tako je to tudi zelo pozitivno za potencijalne investitorje. To je dober vir financiranja za banke. Zahvaljujem se gospodu Lukaju za odlično delo in odlično sodelovanje pri tem poročilu. Zahvaljujem se tudi Evropski komisiji, gospe komisarki, za konstruktivne prispevke pri sodelovanju in prosim, da se poročilo sprejme brez sprememb. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu SND, gospod Sanc, dve minuti. Eh, hvala lepa. To je sedaj konec zakonodajnega postopka za ustanovitev eh, kritih obveznic. To je postopek, ki se je začel že leta 2017 z resolucijo, ki je postavila temelj našega dela za zakonodajni svežen, ki je sedaj pred nami. To ni bilo preprosto saj so se kriptoveznice vsake države razvijale drugače. To je finančni instrument, ki se je izkazal v, desetli, v številnih stoletjih na nekaterih eh, evropskih trgih. Razvili pa so se v kontekstu nacionalnih trgov um, in čezmejno poslovanje pa se je okrepilo na določenih področjih. Eh, v podločenih državah, naprimer Danska in Nemčija, so to zelo uporabno na sredstva druge, naprimer na Malti, pa se sploh ne uporabljajo. Vendar pa je to politični izziv, da se postavi evropski okvir za krite obveznice. Ali naj imamo neko ureditev ena za vse, kot, pogosto, kot nas pogosto zamika, ali pa naj bi eh, model omogočal tudi sprejetje eh, ureditev, ki že veljajo na obstoječih trgih. Jaz podpiram drugi model moramo res spreminjati pristope, ki so jih eh, posamezni trgi uveljavljali desetletja in stoletja. Ne, ampak evropski ukvir smo vendarle lahko ustanovili. Tu gre za neko progresivno združevanje podobnih pravil in praks. Vključeno je veliko elementov tudi našega poročila Ekon iz leta 2018 in popravlja vidike, ki so predstavljali tudi zaskrbljeno za skupino SND. Uh, Eh, tu gre za harmonizacijo na evropski ravni in besedilo tudi um, krepi preglednost, hkrati pa pre, pre, prečuje nedelovanje dobro delujočih sistemov nacionalnih kritih obveznic. Veseli me, da so pri, te prioritete tukaj, da se odražajo v besedilu in zato tudi mi podpiramo ta predlog. Hvala. E Hvala lepa, sedaj pa za EKR gospod Marijas. Posijo reho, kjer je projedre. Hvala lepa. Koliko časa imam na voljo? Minuto in pol. Hvala lepa. Predsedujoči, v Grčiji pa tudi v Evropi obstaja določena skepsa v zvezi z takšnimi kritimi obveznicami. Kajti tudi državne obveznice so se sesule, naprimer v Grčiji. Tu smo imeli državne obveznice, v katere so državljani eh, zaupali. In potem pa so eh, mali in veliki podjetniki, državljani, razni državljani, potem tudi eh, pokojenci so. Um, vanje zaupali in potem smo vse izgubili. Torej, v Grčiji je veliko ljudi, ki grškim obveznicam ne zaupajo več. So pa, eh, so pa tudi taki, ki jim še zaupajo, ampak nimajo denarja, ne morejo, oziroma so zaupali tem državnim obveznicam, pa zdaj nimajo več denarja. Seveda, če se uh, to zgodi, potem ne ob, moreš več zaupati takšnim obveznicam. Gospod Luke je že povedal, da so si prizadevali za to, da bi tukaj eh, bila dana jamstva, da bodo takšne kritne obveznice varne, da bi imeli veliko investitorjev. Na ta način se želi poskrbeti, da bo to instrument, ki bo vodil do notranjega. Še okrepljenega notranjega trga in privlekel veliko investitorjev. Treba pa je paziti, kakšne so te varovalke, zato da ne bomo prišli tako daleč, da bodo tudi te obveznice propadle. Torej, vse je seveda odvisno od tega, kako trg deluje. Če pride do velike krize, se bo marsikdo vprašal, ali bodo tudi te obveznice to zdržale. Hvala. Hvala lepa. Gospod Naktegal ni, zato dajem besedo gospodu Geroldu. Prosim, Barco. Eh, monsieur le président eh, madame la commissaire gospod predsedujoči gospa komisarka dragi poročevalec vesel sem da ste našli uravnotežen pragmatičen pristop tu gre za pomembno vprašanje ki se nanaša na krite obveznice želimo si da bi tudi pri kritih obveznicah storili več zato da se okrepijo tudi finančni trgi v evropi ne smemo pa izpred oči izgubiti ključnega cilja tega zakonodajnega akta, ki ga sprejemamo. V prvi vrsti gre za to, da podpremo realno gospodarstvo. Nedvomno bomo skušali bankam zagotoviti dodaten vir financiranja, predvsem dolgoročno gledano, zato da bi se ta cilj izpolnil. Kljub temu pa moramo biti zelo previdni. Ne smemo namreč kakorkoli ošibiti zakonodajnega okvira, ki velja za banke. Poskrbeti je treba za izboljšanje dostopa do finančnih verov, tako za podjetja kot za posameznike. Ne smemo dopustiti, da bi kakorkoli bilo ogroženo doseganje rezultatov pri teh obveznic na dolgi rok. Rezultat, ki smo ga dosegli, je res osupljiv. Države članice kjer ti trgi še ne obstajajo, bodo zdaj lahko spodbujale uporabo tega instrumenta, ki se je izkazal za zanesljivega in stabilnega, čeprav se je uporabljal tudi v precej težavnih časih, kot je rekel gospod Luke. Poleg tega se mi zdi, da bi se morali pogovarjati o teh obveznicah bolj podrobno. Zadnjič se oglašam, zato bi se rad zahvalil vsem za res dobro sodelovanje. Vsem vam želim blagoslovljene velikonočne praznike. Hvala lepa, sedaj pa gospa Pervonš za tri minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zdaj na evropski ravni vzpostavljamo zakonodajo na tem področju, kajte države članice imajo zelo po svoje urejeno to področje. S tem predlogom pa bomo okrepili tudi unijo kapitalskih trgov. Nikar ne pozabite, da so krite obveznice, obveznice z nizkim tveganjem. Banke so zato v težkih tržnih pogojih v letu 2008, ko je bila kriza največja, še vedno izdajale obveznice. Seveda besedilo upošteva tudi lastnosti vsakega nacionalnega trga kritih obveznic. V Franciji obstaja možnost, da mešamo sredstva z različnim kritjem v tako imenovanem cover pool, zlasti ko gre za izpostavljanje posameznikov v okviru posojil in hipotekarnih posojil na Danskem, šve, na Švedskem, Italiji, Španiji in podobno so se odločili za podobno rešitev. Imamo namreč skupen pristop do označevanja teh kritih obveznic. Enako oznako jim bomo dali. Krite obveznice bodo omogočile tudi bolj zdravo delovanje trga, tudi čezmejno delovanje. Želimo si, da bi posamezni vlagatelji imeli več jasnosti in gotovosti tudi v turbulentnih časih, v katerih se nahajajo banke. Hvala lepa. Žal se ni nihče prijavil k besedi, zato dajem besedo komisarki. Hvala lepa za vaše komentarje, za vse vaše prispevke, saj kažejo, da je soglasje o tem novem instrumentu eh, veliko. Investitorji v Evropski uniji in zunaj nje bodo sedaj lahko eh, imeli eh, krite obveznice z nalepko EU ali premijske nalepnice, ki bodo tudi podvržene nadzoru. In to temeli na ravnovešenem pristopu in z, računam na to, da bo parlament nas še naprej podpiral, zato da bodo krite obveznice postale uveljavljen eh, instrument v prihodnosti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa dajem kolegi Luke še enkrat besedo, da povzame kot poročevalec. Hvala lepa, gospe in gospodje, kolegice in kolegi, za to razpravo. Hvala vsem poročevalcem v svetu in predvsem sodelovcem v komisiji za odlično sodelovanje med tem zakonodajnim postopkom. Mislim, da je bilo eh, najpomembnejše že povedano, zato bi se tukaj omejil na dve pripombi. Prva je manjši komentar v zvezi z prispevkom eh, gospoda Marjasa. Seveda je treba vedno zagotoviti, da se obveznice tudi vedno eh, povrnejo. Eh, in grški primer je pač primer, da se nekatere obveznice potem ne izplačajo. Ampak tukaj govorimo o obveznicah, ki jih izdajajo banke. In ravno zato, ker se lahko tvega tudi v boniteto banke, so zavarovane z vrednostnimi predmeti. In sicer tako, da so zaščiteni pred dostopom tujih upnikov. In zato upam, da bo tudi grška vlada uh, zavarovala svoje obveznice. To bi bil zagotovo korak v pravo smer za izboljšanje kredit, eh, bonitete. Uh, grške vlade. Kolega Del Santo je povedal, da je pomembno, da se ne motijo kreditni trgi. To smo seveda želeli, želeli pa smo tudi, da se uvedejo najboljše prakse v tej direktivi. Oboje pa ne gre, kajti če uh, ne motiš nobenega uh, trga nikjer, potem moraš eh, dovoliti vse prakse in potem dovoliš tudi tiste najslabše. To pa ni bil cilj harmonizacije, ki smo jih tukaj, katerih smo stremeli in mislim, da nam je uspelo dobro, da smo se izognili tej zabljudni s tem, da smo izpostavili kakovost. Um, In da smo jih poiskali tudi v zakonodajah določenih držav članic, s tem pa smo tudi uh, vzpostavili pritisk za druge države, da se temu prilagodijo. Uh, in to bo nasplošno dvignilo raven kritih obveznic v Evropski uniji in kaže dobro pot v prihodnost. Hvala lepa. Hvala lepa. S tem zaključujemo ta, to skupno razpravo. Glasovanje bo potekalo jutri. Hvala lepa še enkrat vsem, ki ste se udeležili. prehodimo na kolejnega punktu porządku. Sedaj bomo nadaljevali z naslednjo točko na dnevnem redu. Vprašanje za ustni odgovor svetu in komisiji. Pogajanja svetom in komisijo o pravici Evropskega parlamenta do preiskave. Zakonodajni predlog. Sedaj dajem besedo kaj takoj. Hrgeo Anton, dokler je zastavil vprašanje. Hvala lepa. Naj najprej povem, da tu ne gre toliko za ustno vprašanje ob izteku mandata kot za politično pritožbo, ki jo želi izraziti parlament, svetu in komisije. Gre za politično pritožbo, zato ker se nam zdi, da tu ni dovolj zvestega sodelovanja med svetom, komisijo in parlamentom. Tu je to institucionalno sodelovanje umankalo, kar je nekaj hudega po mojem mnenju. Člen 226 pogodbe o delovanju Evropske unije je leta 2009, ko je bila sprejeta pogodba, parlamentu dodelil tudi možnost, da sprejme zakonodajno pobudo, tudi ko gre za preiskovalne odbore in komisije. Evropski parlament ima torej zakonodajno pobudo pri volilnem zakoniku oziroma zakonodaji in ko gre za urejanje in oblikovanje preiskovalnih odborov. Besedilo je bilo sprejeto leta 2012, tri leta kasneje je takratni poročevalec David Martin začel pogajanja s svetom in komisijo. V prejšnjem mandatu ni dosegal napredka, niti sporazuma, v naslednjem mandatu pa smo dosegli sporazum. Brez svetne komisije, ko sem bil imenovan za poročevalca na začetku tega mandata, torej leta 2015, sem se skušal pogajati s svetom in komisijo, da bi sprejeli besedilo, ki bi ga vse tri institucije potrdile. Dejstvo je, da se na tej točki začenja moja politična pritožba. Namreč nismo uspeli doseči tega, da bi se svet in komisija dogovorila s parlamentom v okviru trialoga, v okviru razumnega dialoga, da bi oblikovali besedilo, ki bi dejansko uredilo pristojnosti parlamenta na področju preiskav in preiskovalnih odborov. Ogromno delovnih dokumentov je bilo predstavljenih, vsi smo pokazali svetu in komisiji veliko mero prožnosti, ampak obe instituciji sta od nas terjali, da pripravimo vedno novo zakonodajno besedilo. In to smo storili. Pogovarjali smo se s pravnimi službami vseh institucij in na podlagi tehničnega dela smo pripravili novo besedilo. Šlo je za non-paper, torej za neuradni dokument, ki smo ga predstavili svetu. Odgovor pa je bil vedno dopis, v katerem so navajali pravne argumente proti, svoje pomisleke in tako naprej. Skratka, vedno so se sklicevali na postopek, čeprav je šlo za politično vsebino, zakaj niso sprejeli predloga o pogajanjih. In nad tem se pritožujem. Svet in komisija enostavno nista sodelovala z nami, niso se želeli pogovarjati z nami v dialogu, niso se z nami pogajali, niso z nami sodelovali. Kolegice in kolegi, iskreno vam povem, kaj si mislim zelo sem razočaran, ker sem v poročevalci v senci z odborom AFKO s predsednico Hubner štiri leta delal na tem vprašanju, pa se pogajanja niso premaknile nikamor. Tu ne gre zgolj za postopkovno težavo, ne gre zgolj za politično pritožbo, ker nismo dosegli tistega, kar smo želeli v pogajanjih. Temeljni problem je, da svet in komisija enostavno ne sprejemata tega, da bi imeli preiskovalne odbore, ki bi zastavljali vprašanja v okviru preiskav članom vlad, državam članicam, nacionalnim poslancem, ker je to za vse te izjemno moteče in neugodno. Vsi se bojijo, da bi zasliševali komisarje, ministre držav članic, poslance in tako naprej. In zaradi tega ne želijo, da bi parlament imel tako pomembno pristojnost, kot je ta, da se oblikuje preiskovalni odbor. Čeprav je to v sodobnem parlamentarizmu nekaj povsem normalnega. V 21. stoletju je povsem normalno, da bi parlament imel te pristojnosti, ki mu jih dodeljuje tudi Lizbonska pogodba. Če pride do kršitve pravne države, če pride do slabega upravljanja, mi kot poslanci, neposredni zastopniki državljanov, ne moremo oblikovati preiskovalnega odbora in preiskati zadev, na katere nas opozorili. Jutri bomo sprejeli resolucijo, ki je sicer zelo stroga, ampak tudi pravična. Smo kritični do svetne komisije, vendar je to nujno potrebno, kolegice in kolegi. To sem vas želel danes povedati. Predsednika parlamenta bomo prosili, da se obrne na zasedanjih sveta, na vodje vlad in držav, tudi špicen kandidate v posameznih političnih skupinah bomo obvestili o tej politični pritožbi. Upamo, da bosta svet in komisija v prihodnjih mesecih to tematiko obravnavala. Gre za resen problem, ki je zdaj na mizi. Evropski parlament mora biti parlament, ki zastopa evropske državljane, zato bomo morali dodeliti vse pristojnosti, ki mu pripadajo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa za odbor AFKO, gospa Hübner. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pravica do preiskave je temeljna pravica za vsak sodoben parlament, zato da lahko tudi eksekutiva odgovarja za svoja dojanja. Če pogledamo različne škandale, kot so panamski dokumenti, dieselgate in tako naprej, je pomembno, da ima tudi naš parlament moč in pravico do preiskave. In države članice in svet so sistematično zavračale to, da bi se sedli eh, za mizo in razpravljali o predlogu parlamenta. Argument je bil, da je predlog eh, parlamenta ne upošteva njihovih temeljnih eh, pomislekov. To pomeni, da dejansko ignorirajo torej pravico, ki je določena v členu 226. Svet je zahteval, da se prvotni predlog parlamenta, da mora že vsebovati sprejemljivo besedilo za svet. Na ta način ne deluje ta postopek. Kako bi se bosta svet in komisija, kako bi se svet in komisija um, odzvala, če bi parlament zavrnil uh, na razpravo, naprimer, o večletnem finančnem uh, okviru, zato ker jim predlog komisije ne bi bil všeč. Poleg tega pa se to ne sklada z načelom iskrenega sodelovanja med institucijami, ki bi ga morali vsi spoštovati. Tu gre za temeljno vprašanje spoštovanja. Um, pravic parlamenta in pa zato je nujno, da to razumete tudi parlament in komisija. Konec koncev nimam, nismo dolžni se uh, strinjati, vendar se moramo vsaj potruditi in marsikatera država članica te dožnosti ni izpolnila. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Čamba v imenu sveta. Dear, dear chair, predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanki, komisarka. Ob koncu mandata je seveda pomembno, da se pogovarjamo tudi o pravici parlamenta do poiskave in pogledamo, kaj se je dogajalo. Svet je bil vedno mnenja, da so odbori, preiskovalni odbori pomemben um, instrument, ki omogočajo parlamentu izvajati svoje naloge uh, in nadzorovati vladavino prava, kot to zahteva eh, pogodba. In že od leta 2000. 11. je svet eh, preučil kar nekaj predlogov na zelo konstruktiven način, vendar pa veste, da so bile tu zelo resni pravni promiselki, tako pri um, komisiji kot na strani sveta v zvezi z 226. členom pogodbe gre tudi za pravice od preiskovalnega odbora. Kljub napredku, da bi tukaj združili različna mnenja in tudi sodelovanja pravnih služb na tehnični ravni, ki so se večkrat srečale in so rešili nekaj manjših vprašanj, pa večino Eh, težkih, kompleksnih vprašanj nismo speli rešiti. Kot je bilo eh, napisano tudi v pismu eh, gospe Hubner 25. oktobra lani, je svet pozdravil neuradni dokument in pozdravil tudi prizadevanje, da se ponovno obudi dialog, dialog o tej temi. Vendar pa je v tem neuradnem dokumentu tudi kar nekaj napredka v primerjavi z prejšnjimi leti. Tu se posveča določenim pomislekom eh, sveta in povzema določene rešitve, ki so jih skupaj predlagale pravne službe vseh treh. Um, institucij. Še vedno pa ta dokument vsebuje določene točke, ki jih eh, svet eh, še vedno smatra kot pravno zelo sporne, kot tudi že v preteklosti. In to se ni nič spremenilo. Naj bom bolj konkreten, naj omenim med najbolj problematičnimi vprašanji moč, da se eh, kot priče pozovejo posamezniki, ki niso uradniki, potem tudi zaslišanje uh, Eh, posameznih uradnikov. Eh, potem pa nimamo pravice soodločanja pri eh, sankcijah v primerih neskladnosti delovanja. Tu so pristojnosti unije na določenih področjih zelo omejene in tukaj se ne bom spuščal več v področje. Eh, detajle, saj naše pomisleke zelo dobro poznate in so tudi uporazložene v pismu, ki sem ga omenil. Vendar pa je predsedstvo pripravljeno še naprej razpravljati in razjasniti različna, ta različna stališča. Um, to je delo je tudi že usp, uh, eh, opravilo avstrijsko predsedstvo v sodelovanju in v srečanju za gospod Hübner in z gospodom Žagirjem. Uh, in svet bo še naprej odprt za konstruktiven dialog, zato da bomo lahko našli pot naprej pri, tej kompleksni, pri tem kompleksnem vprašanju. Svet je torej pripravljen za nadaljni konstruktiven pogovor in za iskreno sodelovanje. Hvala lepa za vaše pozornost. Hvala lepa, sedaj podajem besedo komisarki. Hvala lepa. Pozdravljam priložnost, da lahko spregovorimo v zvezi z pravico parlamenta do preiskave. Seveda lahko parlament poda predlog, vendar pa postopek zahteva tudi soglasje sveta in komisije. Od uveljavitve lizbonske parlamente je parlament večkrat podal uh, takšen predlog zadnji v obliki neformalnega dokumenta aprila lani. Ta dokument je bil posredovan tudi komisiji in svetu maja lani. In ta neformalni dokument je eh, formuliran z, na zelo forma, eh, pravno formalen način. In vzpostavlja tudi pravila za oblikovanje preiskovalnega odbora. Hkrati pa tudi predlaga ustanovitev kontaktne točke za preiskave. Hkrati pa vključuje tudi sklice na za, uh, ureditev zaščite fizičnih oseb in njihovih osebnih podatkov in se tudi sklicuje na okvirni sporazum med Evropsko parlamentom in komisijo. Vendar pa ta dokument še vedno vsebuje številne pomankljivosti, ki so srčika te razprave med parlamentom, s parlamentom in svetom in komisijo že od leta 2019. Najpomembnejši pomisleki so sankcije za neskladnost z določbami uredbe, nekateri vidiki preiskovanja, ki bi bile v rokah. Uh, odborov, kot je preiskave na licu mesta, potem pa zaslišanje mm, uradnikov in nekdanjih uradnikov in pa tudi zaslišanje fizičnih oseb. Potem pa še kršitev eh, pravni, oziroma pravna sredstva v primeru kršitvih eh, in zadnja določba še ki daje diskrecijsko pravico parlamentu v zvezi z odlogom postopka, z sorod, v zvezi, če se pojavijo sorodna, sorodni postopki pred sodiščem. Komisija se kljub samo še vedno uh, je pripravljena sodelovati z odprtim dialogom, zato da se odpravijo neskladnosti med sami tremi institucijami. Uh, bodoča uredba v zvezi z pravico parlamenta do preiskave mora zagotoviti vse pravice parlamentu, hkrati pa upoštevati tudi vse ostale pravice uh, ostalih institucij. Hvala. Hvala lepa, gospa komisarka. Zdaj pa gospod Viland v imenu ELS. Kolege ne vidim v dvorani, tako da besedo predajam kolegici. Pa ga za Ortunduj Ruiz iz Alde. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod Čamba, ne vem, mislim, da nam niste prisluhnili. Rekli smo vam večkrat v teh letih, kot je rekel že gospod Hauregi, da gre za pomankanje lojalnega sodelovanja. Ni bilo lojalnega sodelovanja. Dajmo stvari postaviti na svoje mesto. V tem parlamentu smo v zadnjem mandatu pogrešali pristojnosti, da bi lahko bolje delali pri Dieselgate, pri Panama Papers, tudi v okviru posebnega odbora za boj proti terorizmu. Namreč nismo imeli teh pristojnosti, ker ste vi to blokirali. Gospod Hauregi, ima v svojem DNK-ju zmožnost za pogajanje in ni uspel doseči soglasja. Prav zaradi pomankanja sodelovanja na vaši strani, zato da dajmo Bobu reči Bob. Pred 25 leti smo delovali na podlagi postopka ki ga je opredelila ena odločba. Ampak mi nismo več isti parlament, kot smo bili pred 25 leti. Zahtevamo te prerogative, ki nam jih ne želite dati iz razno raznih razlogov, ki jih navajate. In moram pa reči, da se motite. Resnično potrebujemo pristojnosti tudi na področju preiskav. Ni pravično in ni prav, ni dostojno, da sestrske institucije, kot sta svet in komisija, vežeta roke Evropskega parlamenta, ki predstavlja 500 milijonov državljanov. Oni so tisti, ki so neposredno izvolili svoje predstavnike v tem parlamentu. Ne omogočate nam, da izvajamo funkcije, ki nam pripadajo na podlagi pogodbe. Ni prav, da je gospod Hauregi pet let delal skupaj z, gospodoh, z gospod Hübner, ki je predsednica odbora AFKO in skupaj s sekretarjatom praktično za manj. Vedno znova ste nam zelo putnili vrata. Na vaši strani ni bilo lojalnega sodelovanja, niste opravili svoje naloge tako, kot bi mogli. Vesela sem, da se lahko v tem svojem zadnjem prispevku v parlamentu zahvalim kolegi Hauregiju za odlično sodelovanje v zadnjih letih. Hvala lepa. Malce ste presegli svoj dodeljeni čas za govor, ampak gospoda Šulca ne vidim v dvorani, zato besedo predajam gospe James. Hvala lepa, predsedujoči. Če smo kadarkoli potrebovali dokaz, da je Evropski parlament zgolj izložba za tako imenovano evropsko demokracijo, potem ga imamo zdaj pred seboj. Če naj bi demokracija imela pomen, potem bi izvoljeni poslanci, evropski poslanci, kolegi v dvorani, morajo imeti možnost, da pod vprašaj postavijo vse, kar bi razumno lahko zadevalo tiste, ki jih zastopajo. Pravica do preiskave bi morala biti pravno zagotovljena, sicer ne vem, čemu je namenjena, sicer je naš parlament zgolj marioneta za neizvoljene uradnike v svetu in komisiji. Če ne bomo priznali te zakonsko določene pristojnosti, potem bo vse padlo. Sicer me ne preseneča, da svet in komisija delujeta obstruktivno in da zavirata delo na področju preglednosti. Če se Evropska unija sprašuje, zakaj euroskeptiki in populisti cvetijo, potem imate odgovor na dlani. Gre za izjemno pomankljivost v demokratičnem procesu. Hvala. Hvala lepa. Besedo pa predajam gospodu Pospišilu. Pekne, pane predsedajci, ja musim říci, da sem s postoje. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moram reči, da sem zelo razočarana nad stališčem sveta in komisije. Namreč naša primarna zakonodaja zelo jasno in natančno določa, da imamo kot parlament pravico do preiskave. Še vedno pa nimamo izvedbene uredbe na tem področju, kar pomeni, da te pravice ne moremo uveljavljati, kar je velika sramota. Še posebej pa sem šokiran nad vedenjem sveta. Zakaj ni mogoče sprejeti akta, ki bi nam omogočal preiskave? Od predstavnikov demokratičnih držav članic bi vendarle pričakoval kaj več. Predvsem pa bi pričakoval, več prizadevanj z vaše strani za to, da bi parlamentu dodelili pravice, ki mu pripadajo. Mi smo tisti, ki neposredno zastopamo državljane, mi smo tisti, ki nam temeljna zakonodaja dodeljuje pristojnosti. Nažalost pa nam svet te možnosti omejuje, omejuje našo pristojnost in tudi pravico. Zelo pogosto kritiziramo tretje države v smislu, kako tam kršijo zakonodajo, ampak v tem konkretnem primeru se soočamo z istim problemom pred svojimi vrati. Zato prosim, da začnete razmišljati o tem malce bolj konkretno, ker gre resnično za zelo, zelo slabo reklamo za nas. Hvala. E, Hvala lepa. Samo en se je prijavil k razpravi v okviru pritegnite pozornost predsedujoča, gospod Marijas. Yes, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ena od temeljnih funkcij parlamenta je seveda zakonodajno delo. Izvajamo tudi parlamentarni nadzor, oblikujemo parlamentarne preiskovalne odbore. To poslanci pač počnejo. Pač Pravice našega parlamenta pa so kršene. Namreč ne moremo obravnavati vprašanj, ne moremo oblikovati preiskovalnih odborov. Očitno je, da je nam ta pravica pripada, ker to določa primarna zakonodaja, zato bi morali imeti možnost, da vse te svoje pravice tudi uresničimo. Če ne bomo imeli preiskovalnih odborov, kaj bomo storili v primeru škandalov kot so LuxLeaks, Dieselgate, Panama Papers in podobno? Kaj, če parlament v to vrstnih primerjih ne more sploh ukrepati? V tem primeru se zmanjša verodostojnost parlamenta, ustvarjajo se problemi tudi, kar zadeva odnose z državljani. Zato si želimo, da bi pravico, ki nam pripada, lahko tudi izvajali. Mislim, da komisija in svet ne prispevata k temu. Hvala lepa. Gospod Šolc je v dvorani, tako da vam predajam besedo v imenu skupine. hvala lepa gospod predsedujoči gospa komisarka naj na začetku povem da se sam zavzemam za to da bi parlament šel reševat to vprašanje na sodišče. vložiti bi morali tožbo to je naša dolžnost ker smo parlament evropskih državljanov in državljani imajo pravico da je parlament močen, odločen in da ima vse pristojnosti, ki bi jih moral imeti. Ta taktika zavlačevanja v svetu ne vodi nikamor. Skušate spodkopati naše pristojnosti. Evropski parlament mora imeti možnost, da izvaja pravice, ki mu pripadajo. Ne vem, v čem je problem, da organiziramo javne predstavitve zaslišanja, da na ne povabimo različne posameznike, zakaj je problematično, da naložimo sankcije tistim, ki kršijo zakonodajo. Komisija očitno ščiti sama sebe, namesto da bi dosledno izvajala pogodbo, raje sklepa dogovore s svetom. Kako si pa predstavljate, da bodo državljani gledali na vse skupaj? Če parlament zahteva dokumente, bi morali te dokumente tudi predložiti. Ne vem, kaj skušate skriti pred potencialnimi preiskovalnimi odbori. Kaj pa bi se razkrilo, če bi ljudje na teh preiskovalnih odborih povedali resnico? Hvala lepa, gospa Pjenkovska. Uh, uh, Hvala lepa. Najlepša hvala vsem poslancem in poslankam za komentarje in pripombe. Naj ponovno ponovim, da komisija pripisuje velik pomen vlogi parlamenta pri nadzoru in kontroli, katerega glavni cilj je zagotoviti, da skrbi državljanov na področju izvajanja zakonodaje so ustrezno obravnavane komisija priznava vse delo, ki ga je institucija doslej opravila in priznava, da neuradni dokument eh, predstavlja korak naprej. Kot pa sem že omenila, eh, še vedno komisija meni, da ta predlog vključuje vrsto pravnih in institucionalnih eh, težav zlasti kar zadeva pravna sredstva. Komisija priznava potrebo po ustreznem instrumentu, ki bo v celoti spoštoval ustavne pravice in pravne okvire držav članic. Komisija je pripravljena voditi konstruktivne tristranske razprave, zato da bi se našle ustrezne rešitve za tiste pomisleke, ki še obstajajo. Upamo, da bo mogoče doseči napredek na tem zelo občutljivem in pomembnem dosjerju. Najlepša hvala. Zdaj pa še enkrat gospod Čamba v imenu sveta. Za zaključek bi se vam rad vsem zahvalil za to iskreno razpravo, ki je jasno pokazala, kakšna so stališča Naj vam zagotovim, da, so, da naše predsedstvo in tudi prejšnja predsedstva ter prihajajoča predsedstva želijo konstruktivne izmenjave mnen, zato da bi ugotovili, ali je mogoče med institucijami doseči dogovor pri tem dosjeju. Uh, Dosebil je bil poglobljeno obravnavan na številnih delovnih skupinah, vendar pa žal v teh okoliščinah ni mogoče doseja zaključiti v okviru tega zakonodajnega mandata. Vseeno pa naj Eh, potrdim, da je svet pripravljen in predan razpravam z Evropskim parlamentom, eh, kljub eh, volitvam maja, kajti v našem skupnem interesu je, da imamo v Evropi jasna pravila glede preiskovalne pravice parlamenta, zato da bodo vsi akteri točno vedeli, kakšne so njihove pravice in obveznosti. Zahvaljujem se pročevalcu za odlično delo, ki ga je opravil pri tem dosjeju. Vem, da je naredil vse, kar je v njegovi moči, zato da bi nadgradil predhodno poročilo o tem pomembnem dosjeju. Najlepša hvala vsem, hvala za vašo pozornost in to je zadnji prispevek romunskega predsedstva na plenarnem zasedanju. Najlepša hvala vsem za pozitiven duh sodelovanja, ki smo ga imeli v zadnjem času in za iskrenost vseh upletenih. Najlepša hvala, užitek nam je bilo sodelovati z romunskim predsedstvom. S tem je razprava zaključena, prejel sem osnutek resolucije, ki jo je vložil odbor za ustavne zadeve, glasovanje pa bo potekalo jutri. i przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad a to jest sprawozdanie pana. zdaj pa lahko preidemo na naslednjo točko dnevnega reda gre za poročilo fernandez gualtieri o invest eu. prvi govornik je seveda poročevalec gospod fernandez izvolite. Najlepša hvala predsedujoči. Naj pozdravim komisijo in se zahvalim vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega pomembnega poročila o programu Invest EU za obdobje 2020 do 2027. Hvala tudi mojemu soporočevalcu, gospodu Gualtieriju, ter posebej Otmarju Karasu, ki je delal na naložbenem načrtu za obdobje do 2020, ki ga poznamo kot Junkerjev načrt. Hvala tudi vsem pročevalcem v senci, zaposlenim parlamenta ter sekretarijatu odbora za proračun. V obdobju 2020 do 2027 bomo imeli nov naložbeni načrt, ki bo združil 14 že obstoječih finančnih instrumentov. To pomeni, da bo prišlo do poenostavitve. Istočasno pa eh, gre tudi za to, da prehajamo na novo raven ambicioznosti. In ravno zato parlament želi, da bi 14 finančnih instrumentov, ki smo jih zdaj združili v enega, morali imeti enako raven jamstev. Zato predvidevamo 40,8 milijard evra za, evrov za jamstva s katerimi bi lahko mobilizirali 700 milijard evrov. Vse to je povezano z večletnim finančnim okvirom. Naj pa eh, povem, da sem zelo zadovoljen z začasnim eh, dogovorom, ki smo ga dosegli pred eh, končnimi pogajanji o večletnem finančnem okviru. V tem naložbenem načrtu za Evropsko unijo obstajajo štiri glavna okna prvo za vzdržno infrastrukturo, drugo za mala in srednje velika podjetja, raziskave in inovacije, eh, temu služi tretji. Eh, tretje okno, četrto okno pa zasleduje socialne cilje. Evropska unija mora zagotoviti, da bodo naložbene vrzeli med državami in regijami ter težave pri pristopu do finančnih trgov za določene države stvar preteklosti. Potrebno je odpraviti težave pri dostopu do financiranja. Ta instrument terja od držav članic, da se pripravijo na novosti. Eh, obstaja namreč oddelek za države članice. Ta je sicer eh, prostovolen, vendar pa bo na voljo za pomoč eh, državam, ki imajo nacionalne promocijske banke ali lastne razvojne instrumente, s katerimi odpravljajo določene šibke točke. Odzivi na predlog so zelo pozitivni. Gre za poskus izboljšati konkurenčnost, zagotoviti rast ter izboljšati kakovost delovnih mest. Ne na zadnje pa izboljšujemo tudi upravljanje tega finančnega instrumenta. Poleg svetovalnega odbora.